EU do izbruha ebole. V imenu sveta dajem besedo gospodu Dela Vedovi. Deputati, Gospod predsednik, spoštovane poslanke in eh, poslanci, gosp, eh, gospod komisar. Ne, da oni izbruh ebole je največji do slej in sedaj to povzroča veliko zaskrbljenosti tudi na mednarodni ravni. Ta eh, epidemija je vplivala tako na javno zdravje, kot tudi na humanitarno stanje v državah, v, v katerih je prišlo do izbruha. Svet je zelo zaskrbljen zaradi posledic in sicer eh, eh, socioekonomskih posledic in varnostnih posledic v Zahodnji Afriki. Ne smemo pa pozabiti, da v skladu s Centrom za preprečevanje in nadzor bolezni so tve, tveganja za prebivalce Evropske unije in za tiste, ki potujejo v prizadete države nizka. Pod pogojem seveda, da se spoštuje vse previdnostna pravila. Evropska unija je prevzela eh, vodilno vlogo uh, Eh, pri odzivu na to epidemijo in sicer 15. avgusta so se zunani ministri zauzeli za usklajen mednarodni eh, odziv. Eh, izredni svet 13. avgusta je tudi podaril potrebo po usklajenem mednarodnem odzivu, ki mora biti čim hitrejši in čim učinkovitejši svet naj bi sprejel ustrezen okvir za Evropsko unijo, tako da bi se Evropska unija ustrezno soočila s to situacijo. Kateri so tisti ukrepi, ki so temu sledili? Kar zadeva humanitarno pomoč, so se EU in države članice odzvale takoj, ko se je eh, kriza za ebolo začela. To pomeni tudi finančno pomoč za eh, akterje in tudi za agencije, ki delujejo. Eh, izražamo vse svoje spoštovanje vsem tistim, ki delajo na terenu in eh, nekateri od njih so tudi izgubili svoja življenja. Države članice skupaj analizirajo potrebe po eh, humanitarni pomoči. Mehanizem civilne zaščite je bil sprožen na eh, zahtevo Svetovne zdravstvene organizacije in pa koordinacijskega urada Eh, Združenih narodov za humanitarne zadeve. Koordinacijski centr deluje 24 ur na dan in pomaga usklajevati pomoč. Glede na to, da se je kriza še poslabšala, so države članice povečale podporo in so izrazile svojo pripravljenost, da zagotovijo dodatno pomoč in da mobilizirajo tako strokovnjake eh, kot eh, medicinsko eh, pomoč. Zru Združeno kraljestvo je začelo opremljati tudi eh, poseben centr za zdravljanje blizu Free Towna. Avstrija in Francija sta ponudila pomoč v naravi, v obliki medicinske opreme. Eh, Nemčija je sprejela eh, uslužbenca Svetovne zdravstvene organizacije, ki je okužen z ebolo prvi, pristo, eh, prvi prispevek eh, za dejavnosti je bil 200 tisoč evrov v, za delovanje v Gvineji in 40 tisoč evrov je bilo uh, poslanih še poznem. Celoten znesek pred, predviden za preprečevanje in zdravljanje je 1,2 milijona evrov. Svet pripravlja sedaj pravi okvir za usklajen odziv na to uh, krizo. Eh, to zahteva tudi usklajen eh, zračni eh, Eh, promet, kar eh, trenutno ne obstaja. Kaj, vendar je takšno osklajeno delovanje potrebno tudi zaradi bolj učinkovite uporabe sredstev in eh, e, ljudi. EU mora pomagati zgraditi zdravstvene sisteme v teh državah, ki so se podrli zaradi te krize. Če tega ne bomo naredili, se lahko zgodi, da bo, se bo humanitarna kriza razširila tudi v druge afriške države. Predsedstvo se je posvetovalo z komisijo in Eh, službo za zunanje delovanje in skupaj bomo koordinirali odziv eh, na eh, izbruh ebole v partnerstvu z Svetovno zdravstveno organizacijo in Združenimi narodi. Odziv do sedaj je bil do, zadosten za varovanje ljudi v Evropski uniji. Treba je pripraviti odziv na možne nevarnosti. Komisija tudi usklajuje svoje delovanje v primeru čez, čezmejne širitve te bolezni. E, sodeluje tudi z e, odborom za e, zdravstveno varnost. Evropski centr za preprečevanje in kontrolo je tudi aktiven in vse eh, te, te institucije so odgovorne tudi za epidemiološko spremljanje eh, teh bolezni. Septembra je v Bruslu potekal eh, sestanek na visoki ravni, tako da bi še nadalje lahko koordinirali odziv EU v Zahodnji Afriki veliko ministrov za razvoj, je bilo tudi prisotnih polih ministrov za zdravje, potem je bil prisoten tudi eh, koordinator za delovanje eh, na eh, področju obladovanja, eh, obladovanja eh, izbruha ebole, potem so pa eh, se vključili tudi zdravniki brez meja. Evropsk Evropska unija oziroma ministri za zdravje bodo o tem razpravljali na neformalnem ministerskem sestanku, ki bo v Milano 22. in 23. septembra. Zlasti se bodo osredotočili na naslednje okrepe. Srednjeročno in dolgoročno spremljanje, informiranje potnikov in državljanov, evakuacije, potreba po združevanju sredstev v kompleksnih in izrednih situacijah, eh, ukrepe, ki bodo omogočili razpoložljivost in dostopnost eh, eh, cepiv in pa zdravstvenih storitev in pa usklajeno delovanje z nevladnimi organizacijami. Govorili bodo tudi o tem, da mora Evropska unija podpreti, pod, podpreti eh, voditeljsko vlogo Evropske unije, ki mora delovati skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo. Eh, predsednik eh, komisarja, upam, da sem s tem pokazal, kako sta predsedstvo in svet eh, odločena ustrezno ukrepati in pomagati tudi drugim mednarodnim organizacijam v boju proti te resni bolezni. Hvala lepa. Hvala lepa komisarka Georgijeva, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Slišali smo eh, predvsej obsežno predstavitev od eh, predstavnika sveta. Želela bi prispevati k tej razpravi s tem, da bi se osredotočila na tri točke. Najprej narava te epidemije. Drugič, kaj komisija počne da bi okrepili usklajeni odziv in na koncu bom povedala še nekaj besed o pristopu, ki smo ga zauzeli za to, da bi zaščitili državljane Evropske unije. Najprej nekaj besed o sami epidemiji. Prvič se je zgodilo, da smo priča take epidemiji in sicer iz dveh razlogov. Prvič, zato ker je to pandemija, eh, ki je izbruhnila v državah, kjer eh, sta zdravstvena sistema zelo šipka. Kajti, če bi do pandemije prišlo v bogatejših državah, bi se zdravstveni sistemi lažje odzvali, vendar v tem primeru ni tako. Drugič, nikoli se še ni zgodilo, da bi epidemija ebole trajala tako dolgo in da še ne bi bila omejena. To pomeni, da se srečujemo za zelo nenavadno in dramatično situacijo. Kot je bilo omenjeno, je bil pris, pri, prisoten na sestanku tudi eh, visoki koordinator Združenih narodov David Navarro. On je zelo sposoben in povedal nam je, da je bilo včeraj 400 uh, eh, da je bilo včeraj 3200 in še nekaj mrtvih. Ampak kar je pomembno je, da se je število primerov podvojilo vsake tri tedne. In če ne bomo ustrezno, odločno ukrepali sedaj, se bomo srečali s tremi velikimi nevarnostmi. Prvič, v teh treh državah, v Gvineji, Liberiji in Sierra Leone, to so države, ki so najbolj prizadete, v teh državah se bolezen utegne tako razširiti, da bi jo bilo potem izjemno težko zajeziti. Že je težko jo zajezevati, ampak bo še težje. Drugič, lahko bi se zgodilo, da ne bi mogli eh, zaščititi drugih držav v regiji od širitve te eh, epidemije. In tretja stvar, ki je najnevarnejša, pa je, eh, dlje ko bo, kot bomo odlašali, večje bo tveganje, da bo virus eh, mutiral. In kaj se bo zgodilo potem? Zelo težko je predvideti, kako bi v tem primeru virus vplival na eh, zdravstveno stanje. Ne gre samo za izjem, izredno situacijo na področju zdravja v treh eh, državah, ampak gre tudi za učinek te pandemije na eh, gospodarstvo in na družbe stopnje rasti so eh, padle, ne smemo pozabiti tudi, da ta epidemija vpliva na eh, politično stanje, na varnostno stanje in eh, ne pozabimo, leta 2009 je bila v teh državah še vojna, komaj so se postavile malo na noge in sedaj so se znašle v novi hudi situaciji ko govorimo o boju proti ebolu, tu ne gre za običajno situacijo, za običajno humanitarno situacijo, ko enostavno mobiliziramo humanitarne delovce in jih pošljemo na teren. Ne, tokrat je drugače. Ta situacija zahteva visoko usposobljene profesionalce, ki vedo, kaj narediti v, v primeru take epidemije. To je situacija, ki zahteva tudi ustrezno opremo in eh, transport kaj dela eh, Evropa, da bi bili v prvih vrstah boja proti ebolo. Seveda, zbiramo denar, ponosna sem, da vam lahko povem, da je komisija zbrala 150 milijonov evrov in se s temi 150 milijoni evri smo med prvimi donatorji v smislu finančnega odziva na to krizo, potem eh, eh pod, eh, podpora, ki je potrebna eh, se približuje milijarde dolarjev, to so ocenili Združeni narodi. E, države članice so v ponedeljek se zavezale še za dodatnih 70 milijonov evrov. E, veliko držav e, že zbira finančne prispevke in to nam bo omogočilo biti učinkovitejši ampak še pomembnejša pa je pomoč v naravi. Laboratorije imamo že v prizadetih državah in kot smo slišali od predstavnika sveta, države eh, članice prispevajo bolnišnice in zdravstvene domove v eh, prizadetih državah. Eh, glede na to, da sedaj govorimo o stotinah številko, ampak Eh, potrebujemo tisoče bolnišnic oziroma zdravstvenih centrov, če želimo ustaviti eh, to epidemijo. Kajti eh, še vedno se dogaja, da ljudje iz svoje skupnosti potujejo in to ustvarja dodatna, dodatna tveganja. Potem je pa tu še zdravstvena evakuacija veliko eh, zdravstvenih delavcev se sprašuje, kaj bomo pa naredili, če jaz zbolim, ali bo pomoč eh, zagotovljena, ali bomo lahko ustvarili ustrezne zmogljivosti za zdravstveno evakuacijo. To so vprašanja, ki se jih postavljajo zdravstveni delavci. Potem ne nazadnje. Vemo, kako zelo eh, pomembno je investirati v eh, raziskave in razvoj, eh, kako pomembno je investirati v iskanje novih cepiv, tako da bi lahko preprečili bodoče izbruhe te bolezni. Z Tonijem Borgom smo o tem govorili tudi v parlamentu. In sedaj še tretja točka. Kaj pa delamo zato, da bi zagotovili varnost za naše državljane. Slišali smo sporočilo. Želim ločiti dve stvari. Prvič. Po eni strani pravimo, ustavimo širitev tega virusa, izolirajmo ga, borimo se proti njemu, ne smemo pa izolirati teh držav. Uh, Eh, želela bi se zahvaliti Brussels Airlines, Air France in drugim evropskim prevoznikim, ki še vedno letijo v te regije. To je bistvenega pomena. Ampak sprejeli smo tudi okrepe, eh, kolektivne okrepe, s katerimi zagotavljamo, da virus ne bi prišel v Evropo. Trenutno veliko delamo na tem, da bi zagotovili, da je naš laboratorijski sistem pripravljen za izvajanje testiranja v vseh državah članicah, tako da bi lahko tiste države članice, ki imajo manj zmogljivosti, računale na pomoč drugih eh, da lahko tiste države, ki nimajo dovolj zdravstvene infrastrukture, lahko eh, računale na druge. Govoriti moramo za enim glasom, da ljudje ne bodo zmedeni naj vam še povem. Eh, sestanek, ki je potekal v ponedeljek, je bil spodbuden, po mojem mnenju. Evropa se odziva kot ena. Običajno ne pravimo eh, tega, ampak tokrat smo lahko slišali države članice same, ki so rekle, prosim, uskladite naše delovanje, skupaj bomo lahko učinkoviteje ukrepali. Hvala. Gospod Stir za dve minuti. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Kot smo slišali od gospe komisarke, se virus širi in to eksponencialno. Tako hitro po informacijah Svetovne zdravstvene organizacije, eh, pri tej hitrosti bi lahko imeli 20 tisoč primerov do konca leta. Kolegice in kolegi, danes potrebujemo resno in odgovorno razpravo. Ne potrebujemo senzacionalističnih sporočil, ni treba ustrahovati naših državljanov, ampak jasno in glasno moramo povedati, da, da je mednarodna skupnost podcenjevala nevarnost epidemije ebole. Jasno moramo tudi sporočiti iz Evropskega parlamenta, da ta kriza ni samo problem za Zahodno Afriko, ampak gre za globalno grožnjo, zah ki zahteva odločen odziv Evropske unije. Pozdravljam to, kar je povedala gospa komisarka in kar je naredila Evropska komisija za zbiranje sredstev v višini 150 milijonov evrov. To je veliko, seveda pa ne dovolj. Partnerske organizacije na terenu nas opozarjajo na to, da potrebujejo poleg denarja organizacijske kapacitete, tako da bi lahko zdravili pacijente. To vključuje tudi humane vire, logistični material, zdravstveno upremo. V Zahodnji Afriki eh, imamo zelo veliko pomanjkanje ustreznega zdravstvenega osebja in kar je še posebej potrebno potrebujemo ustrezne informacije za lokalne prebivalce, zato pozivamo Evropsko komisijo, da nadaljuje in okrepi svoje prizadevanja. Prav tako smo slišali, da eh, bo organiziran sestanek ministrov za zdravje v Milano. Tudi od njih je zahtevamo sprejem eh, nujnega načrta za koordinacijo Evropske komisije, seveda pod eh, okriljem Združenih narodov. Evropska unija mora tukaj prevzeti vodilno vlogo ne samo zaradi solidarnosti do Zahodne Afrike, ampak tudi zaradi naše lastne varnosti, varnosti naših državljanov. In takoj se mora Evropska unija odločno odzvati. Hvala lepa. Gospa McEwen za dve minuti je naslednja. Lepa, gospod eh, predsedujoči, in zahvaljujem se tudi komisiji in svetu, da sta prišla danes sem in nam povedala, eh, kakšne korake sprejemata. Gre za kritičen teden eh, pri reševanju tega problema. Gospod Sir je govoril o tudi številka, ki jih je objavila VHO in sicer, da bo 20 tisoč ljudi umrlo do konca leta, če ne bomo nič naredili. Te številke bodo po mojem še više, če ne bomo ukrepali več zelo pozdravljam to, kar se dogaja v ponedeljek v Bruslju in eh, tudi obvestilo iz ZDA, da se bodo odeležile pri tem globalnem prizadevanjem za boj proti epidemiji ebole. Če razmislimo o kratkoročnih ukrepih, seveda potrebujemo nujne ukrepe. Ko bomo to naredili, se bomo morali posvetiti dolgoročnim ukrepom in eh, mislim, da je jasno, da tukaj nismo imeli pravih ciljev. Vprašati se moramo, zakaj je ta epidemija tako eh, zelo hujša kot prejšnje. Zakaj je. Eh, toliko, toliko ljudi zdaj omrlo, epidemija Ta virus je bil odkrit pred 40 leti. Ta problem poznamo že leta in leta, vendar pa eh, raziskave ne prinašajo ustreznih eh, rezultatov. Kako bomo zagotovili, da bomo pravočasno upravili eh, raziskave in da bomo z njimi nadaljevali takrat, ko bomo, upajmo, obvladali to bolezen? Imamo klinični preizkus v Združenem kraljestvu in upajmo, da bomo na ta način prišli do cepiva naj tudi pozvanem to, kar eh, je naredil eh, svet za pomoč zdravstvenim delavcem, ki delujejo v Afriki. Posod po Afriki imamo zdravstveno osebje, ki je zelo pogumno, ki dela svoje delo kljub razmeram. In eh, pomagati moramo prav tem ljudem v njihovih državah. Če bomo to naredili, bo to dobra investicija za evropske državljane, ker bo to koristilo tudi doma najprej kratkoročni ukrepi, da rešimo akutni problem, potem pa dolgoročni cilji, ki jim moramo tudi dosledno slediti. Hvala lepa. Gospod Deva za eno minuto je naslednji. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Zelo me spodbuja to, kar je povedala komisarka Đorđeva glede tega, kar počnemo. Seveda moramo začeti z izobraževanjem in programi. Virus se širi preko eh, mesa torej z kontaminiranim mesom. Mislim, da moramo ta problem rešiti, moramo omejiti epidemijo in vključiti Evropsko unijo v ta program. Pridobiti moramo velike države, ki lahko pomagajo afriškim državam. E, seveda gre za problem Afrike, ampak je, to je tudi naš problem. Zahvalil bi se vsem zdravstvenim delavcem, ki žrtvujejo svo in e, tvegajo svoje življenja. Na nje se včasih pozablja. Prav tako eh, sprašujem komisarko, če je tukaj cepivo ali kaj se dogaja v ZDA, ali ne bi mogli nekako pospešili zadeve, tako da bi eh, testirali to cepivo eh, in sprejeli vse ukrepe, tako da premostimo to krizo. Gospod Guren, za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mednarodna skupnost je podcenjevala to krizo, prav tako ni bilo koordinirane strategije in zaradi tega je prišlo do tako velikega izbruha. To je zelo velik eh, izziv. V, eh, vendar pa še ne vemo, kako se odzvati. Število infek, eh, infekcij se podvoji vse tri, vsake tri tedne. Bolj, ko bomo čakali, težje bo ustaviti to Eh, epidemijo. Moramo biti hitrejši, kot je virus. Kaj pa potrebujemo? Moramo biti pozorni, seveda. Zelo pomembno je, da takoj zagotovimo ustrezne zmogljivosti za sprejem okoli 2000 posel. Eh, ravno tako pa moramo preprečiti eh, nove kontaminacije, nove okužbe izven omenjenih son. Ne jutri, ampak takoj. Moramo odločno ukrepati. Humanitarci so povedali, kaj je treba narediti. In mednarodna skupnost mora mobilizirati vsa sredstva, vključno z vojaškimi, in jih eh, uporabiti pod vodstvom eh, Združenih narodov. To ni več akademska razprava, treba je ukrepati. Eh, treba je imeti ustrezne zdravstvene centre. Zdravstvene zmogljivosti v teh državah so neobstoječe. In eh, pre, eh, pogosto so pacijenti eh, preveč natrpani in tako lahko tudi, lahko tudi okužijo druge ljudi. V teh državah so zdravstveni sistemi na tleh. Če mednarodna skupnost ne bo ustrezno okrepala, se bo iz, izkazalo, da se bodo eh, eh, sesule tudi druge strukture v teh državah. Ta kriza vpliva tudi na gospodarstvo. V mnogih podjetjih je proizvodnja padla in tako bodo te države postale še eh, bolj odvisne od zunanjega sveta. In na koncu naj se zahvalim vsem tistim, ki so svojim življenjem poskušali pomagati v tej situaciji. Hvala, gospa Sančez, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Ne vemo, koliko imamo že mrtvih zaradi bole. Zdravstveni sistemi v Afriki so zelo šipki, sedaj so popolnoma se zrušili. Imamo dva zdravnika na tisoč prebivalcev, to ne zadostuje, da bi obvladali takšno epidemijo, kot je povedala komisarka. Države članice ne počnejo prav veliko, samo nekoliko so povečali svoje sredstva za eh, razvojno pomoč v proračunu za razvoj so se sredstva v zadnjih letih zmanjšala za 44 odstotkov, kar ni prav. Veliko smo dolžni afriškim državam. Sploh, če pomislimo, kako krademo eh, v tem kontinentu. Zdaj bo treba narediti nekaj, da ne bomo izgubili stvari popolnoma izpod nadzora. Zavedati se moramo, s kakšno grožno imamo opravka. Pogosto se Evropa dela, kot da se bori za človekove pravice, hkrati pa pozablja, kakšna je situacija na terenu. Zato je treba vključiti lokalno prebivalstvo, ga ustrezno informirati, eh, spodbuditi aktiviste tam mora bi se zgledovati po Kubi. Ta država je več kot je odposlala več kot 100 zdravstvenih delavcev, ne tisoč vojakov kot ZDA, ki naj bi podprli zdravstveni sistem z vojsko. S tem se bo regija še bolj destabilizirala. Evropa mora sprejeti svoj finančni program za omogočanje zdravstvene pomoči. Kaj več sedaj ne moremo narediti. Gospod Ivazi, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Eh, želim se vrniti v vprašanje, kako smo obvladovali oziroma slabo obvladovali to eh, epidemijo. 22. marca v Gvineji se je začela, potem se je pa hitro razširila v Sierra Leone in Liberijo in sedaj Senegal in Nigerijo. In kot ste rekli, več kot 4900 oseb je umrlo, ampak to je eh, ocena, kajti Ne vemo točno, koliko ljudi je okuženih. Mednarodna skupnost ni dovolj hitro eh, ukrepala, uh, tudi Svetovna zdravstvena organizacija ne. Čakali so, da so videli, kakšna bo ta epidemija in ta epidemija se je potem začela zelo hitro širiti in države se niso mogle ustrezno odzvati. Sedaj smo v vojnem stanju. Poglejmo, kaj se dogaja v Le eh, Beriji. Eh, predsednik vlade je rekel, da se bo država podrla, ni več zdravstvenega sistema, ni več posla, uh, uh, premankuje tudi hrana dvorane. E, ko sem e, slišala e, komisijo, sem bila kar zadovoljna, ko so rekli, da bodo dali 150 tisoč evrov, ampak to ni dovolj. Potrebujemo mednarodno ukrepanje. Želeli bi, da bi Združeni narodi Eh, tudi sami se ukvarjali s tem eh, problemom, kajti potrebujemo resnično sklajeno delovanje. Slišala sem Obamo, ki je rekel, 3000 vojakov bomo dali, ampak ni 3000 eh, vojakov tisto, o čemer govorimo, ampak 3000 ljudi, ki bodo zgradili bolnice, bolnice, ki bodo lahko pokrile potrebe. To bi bilo dobre, ampak pazite, to ne bo dovolj. Komisija mora reči, tudi mi bomo gradili bolnišnice, tudi mi bomo prispevali, eh, svoje ljudi, svoje strokovnjake. Same imamo otroke, ki, ki delajo tam. Eh, slišala sem komisarja Borga, rekel je, v Evropi je tveganje nizko, ampak ni nič razumel, če bo ta virus mutiral, lahko pride do svetovne epidemije. Zato moramo razumeti, kako velik je ta problem. Druga stvar, eh, ki vam želim povedati, dobro je, da govorimo o evakuaciji, ampak trenutno noben no letalo ni, ni sposobno eh, prevesti domov eh, humanitarce, ki delajo na terenu. Kolegi. Gospod Korao, prosim, hvala lepa, gospod predsedujoči, dragi kolegice in kolegi. Epidemija ebole je v Zahodnji Afriki zelo vplivala na zdravstveno stanje. To seveda ima ustrezne učinke, kar zadeva humanitarno situacijo. Imamo ogromno inficiranih ljudi, nimamo pa tudi mo možnosti konkretnega ukrepanja. Zahod eh, ni svet, je zdaj opozorjen in poskušamo, poskušamo, zahodne države so zdaj opozorjene in poskušajo preprečiti širitev te epidemije. Ampak eh, takoj se ni nišče odzval na toliko mrtvih. Eh. Treba je poskrbeti za več sredstev, katera kriza, razen eh, kriza z ebolo, bi eh, lahko povzročila ustrezne odzive. Tukaj ne gre samo za zdravstveno katastrofo, ne gre za eh, smrtno grožnjo, gre tudi za mm, gospodarske učinke. Slišali smo, da bo to hudo vplivalo na žetev v Zahodnji Afriki in s tem se še bolj spodkopavajo že tako šipka gospodarstva teh držav. Evropa se sooča z velikimi izzivi pri pomoči Zahodni Afriki, imajo zelo šipke lokalne strukture, nimajo ustrezne infrastrukture, nimajo cest in tudi, um, tisti, ki bi obvladali takšno situacijo imajo zelo nizko stopnjo pismenosti, kar seveda tudi prispeva k širjenju eh, bolezni. In vse skupaj povzroča tudi velik krvni davek eh, v tej regiji. Vprašanje se je Evropa pripravljena spopasti s tem velikim izzivom, vprašanje je potem tudi kako. Gospod Salvini, glede na na tisoče mrtvih eh, se je Evropa vendarle prebudila. Govorimo o virusu, ki ima inkubacijsko dobo 2 do 21 dni. Začeli smo z operacijo Mare Nostrom, naše morje, ki prav tako vpliva na mnoge ljudi, tudi na ljudi iz držav, kjer ubija virus Senegal ali Liberija. hitreje, kot se bomo odzvali, boljše bo za vse. Tudi za tiste, ki eh, nimajo veliko krat besede v evropskih medijih. Eh, Države kot Saudska Arabija so že razmišljali o tem, da bi zaprle meje eh, za prebivalce teh držav, da bi se izognili tveganju okužbe. Ljudem pa moramo pomagati in preprečevati širjenje problem v regiji. Evropa se ne odziva pravilno, kljub temu, da se pojavljajo na tisoče ljudi, ki poskušajo pobegniti pred to situacijo. V Italijo prihaja veliko ljudi in ljudje prihajajo tudi italijanske bolnišnice. Italija se mora s tem soopadati. Ampak to je evropski problem. Vprašati se moramo, kako vse te ljudi sprijeti brez ustreznih eh, jamstev. Če pomislimo na eh, akcijo Mare Nostrum, pomislimo na begunce, ki prihajajo, ki prihajajo tudi iz teh eh, regij. Minuto 30 ste imeli na voljo. Gospod Spenja. gospod Venta. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Imamo 2400 mrtvih, okoli 5000 skoraj že eh, bolanik. Imamo eh, ljudi, 120 zdravstvenih delavcev, ki so že umrli zaradi te bolezni to je zelo veliko. V Afriki ni eh, dovoljšne zdravstvene strukture, tudi ne ustreznega znanja o bolezni. Ta epidemija je mednarodnih razsežnosti in ta epidemija eh, lahko pride tudi v Evropo in pliva na vse nas. Podpreti je treba afriške države, okrepiti humanitarno pomoč in prepričevati, da bi izbruhnili še druge epidemije resolucija Evropskega parlamenta v tem smislu je zelo pomembna. Spodbujamo 140 milijonov več sredstev za te države. Z 44 od stotki smrtnosti te bolezni je ta problem zelo velik. Samo, če bo Evropska unija Afriki pomagala, se bo ta lahko spopadla z epidemijo. Hvala lepa, gospod Guerrero, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči Afriški kontinent. Se eh, pogosto imenuje kontinent bolečine, kar tokrat še posebej drži. V preteklosti sta kosili lakota in pa tudi vojna Tukaj je še revščina, slab dostop do pitne vode, nobene možnosti do izobraževanja, visoka stopnja smrtnosti pri otrok. To je usoda Afrike. Veliko je tudi nasilja, terorizma, civilnih eh, konfliktov, vojn. To je celina, ki je presegla kolonializem pred desetletji, zdaj pa je ponovno ujetnica teh nekdanjih kolonialnih sil zaradi svoje revščine in odvisnosti. Tokrat jih je zadela še epidemija ebole. Zato so značilne tri zadeve. Visoka stopnja prizadetih, visoka stopnja smrtnosti, ki znaša okoli 60 odstotkov in velika, veliko pomanjkanje zdravstvenih struktur, ki bi tem državam mogoče, da se spopadajo z boleznjo. Kaj lahko naredimo, je ponudimo strukturno pomoč. Zdravstveni material ponudimo lahko tudi zdravstveno osebje, tako da vzpostavimo srezne zdrav, razmere za boj za boleznjo. Mogoče se bo srezno lahko odločil tudi svet v Milano tukaj resolucijo iz eh, Ženeve eh, imamo, ki bo upajmo prinesla dobro rešitev. Prej, ko bodo države povečale sredstva za rečevanje tega problema, hitreje se bo kaj zgodilo. Gospa Fort je naslednja. Za eno minuto. Hvala lepa. Letos je ta parlament delal. Na partnerstvo pri kliničnih preizkusih z več kot 600 milijonskim proračunom, ki smo jih porabili v sedmih letih pri iskanju novih eh, zdravil in cepiv za boleznice, bolezni, ki, ki predstavljajo veliko tveganje za evropske državljane, če se proti njim ne bomo borili del tega denarja naj bi vložili v raziskave in eh, pridobivanje cepiva za ebolo. Upam, da bodo kolegi to podprli. Nišče ne bo sam našel zdravila za ebolo. Ta program pa omogoča afriškim partnerjem, da delajo z lastnimi eh, raziskovalci, ki jih ustrezno financiramo z zasebnim podjetji kot eh, GlaxoSmithKline, eh, ki je, koliko razumem, eh, najbolj napredoval pri razvijanju potencijalnega cepiva za ebolo. Ebola postaja vse večja nevarnost. Imamo pa raziskovalce, ki so strokovnjaki za to, ki v svojih državah že raziskujejo nove možnosti terapije zdravljenja. Denar imamo v našem proračunu moramo ga samo ustrezno izkoristiti in ga ponuditi znanstvenikov in to takoj. Gospa Ford, dve vprašanje iz modroka z modrim kartonom. Gospod Karver, gospa Moj, ima ta vprašanje, želite odgovoriti? Eh, Gospod Karni. Hvala lepa, da ste sprejeli moj eh, modri karton, gospa eh, Ford. Eh, je gospa mnenja gospoda Deve, ki pravi o, o kužbi mesa, ki prihaja tudi v Združeno kraljestvo. Moj bi tudi eh, pročiti situacijo njena vlada, ki je pod eh, bo dila pobiranje carin in eh, akciz na mejah. Eh, in zdaj vidimo ustrezne kontrole na mejah, kjer poskušajo preprečevati, da bi ljudje sploh eh, vstopili v državo in potem država pa krči sredstva za. Uh, carino, carinsko upravo in s tem olajša pot ljudem, ki prihajajo iz Afrike. Kolegica je dejala, da so ta sredstva na voljo in da moramo ukrepati. A imamo vzpostavljen sistem za nadzor teh sredstev, a se ta sredstva eh, nekako nadzirajo. V Italiji imamo tudi veliko korupcije, sploh kar zadeva eh, Eh, to vrstne raziskave. Raziskovalci so pogosto podvrženi tudi velikemu pritisku univerz eh, in pogosto se zgodi, da se sredstva ne porabljajo tam, kjer naj bi se. Eh, seveda, naj bi morali to tudi ustrezno nadzorovati. As regards the first question. Kar zadeva prvo vprašanje, imamo jasno načelo v tem parlamentu. Če želite vprašati nekaj drugega poslanca oziroma poslanko, vprašate tisto, tistega, ki mu ga naslavljate. Ne morem odgovarjati na vaše vprašanje, ki ga pravzaprav postavljate gospodu Devi, eh, ki je moj zelo cenjen kolega. Čeprav je zelo cenjen kolega, nisem jaz gospoda Deva. Bom pa odgovorila glede vprašanja vloge Združenega kraljestva v raziskovalnih programih, eh, o katerih govorim in tudi eh, kar zadeva italijanske raziskovalce, to je bilo drugo vprašanje, ne morem govoriti o vlogi italijanskih raziskovalcev. V tem programu poskušamo najti rešitve za boj proti nalezljivim boleznim ki pomenijo vse večje tveganje za naše lastne skupnosti, naprimer eh, TBC tuberkuloza, ki je rezistentna na eh, terapijo. Zato naši raziskovalci vlagajo veliko v to in naše nacionalne vlade. In ta program je nacionalni program. Vse države niso eh, udeležene v tem programu, gre pa za velik delež eh, Združenega kraljestva in mislim, da bi morali iz tega programa dobiti ta denar in podpeti raziskovalce pri eboli. Hvala lepa, gospod Srni, z dve minuti. Eh, eh, hvala lepa, gospod predsednik. Vsi kolegi so to že povedali, pa bom ponovila. Očitno je nujno potrebno zagotoviti mednarodno mobilizacijo, spričati eh, grozne situacije na zdravstvenem področju, gospodarskem področju in socialnem eh, jutri. Eh, In mi se seveda moramo vprašati, zakaj je mednarodni odziv tako počasen. Kaj je tisto, kar ne deluje že mesece in mesece? Torej, preveč časa smo si vzeli. To je moje prvo vprašanje, ki si ga zastavljam. Eh, seveda pozdravljam angažma predsednika Obame. Pomembno je, da se je lotil tega vprašanja in gospa komisarka obžaluje, eh, zakaj ni nekega močnega eh, odziva eh, v imenu Evrope in Evropske unije. Tu gre torej za skupno bitko proti eboli, mi pa nismo dali tega močnega odzima. Tretjič, dali bomo denar. Dobro. E, vendar vsi vemo, da na terenu ne potrebujejo zgolj denarja. E, ko se pogovarjamo z zdravniki, e, potem slišimo, da so obupani, da niso dovolj številčni, da niso več kos nalogam, potrebujejo kadre, logistiko, dodatne mobilne laboratorije, potrebujejo letalske prevoze za njih same. In to so področja, kjer bi lahko mi, evropejci, sodelovali eh, v tej bitki. In četrtič, mi ne smemo čakati, da pride epidemija v sosednje države, da bi se mi začeli z njimi ukvarjati. Eh, mi moramo torej preprečiti tveganje za eh, sosednje države. Pomislimo na Mali, tu se do uh, uh, in tu gre za boj, uh, vojno proti eboli in Evropa mora biti temu kos. Albert Guzman za dve minuti, prosim. Sima za eno minuto. Sira Leona, Liberija, Gvineja in Senegal so trenutno tarče epidemije ebole, ampak to ni vse. Na tisoče ljudi umira v tej epidemiji. Tem je treba prišteti še veliko revščino v teh državah. E, te države doživljajo posledice tega, da so revne. Evropa in ZDA pa si zatiskajo oči že dolga leta puščamo te države ob strani in pozabljamo na nje. In zdaj, ko bi lahko virus ebole prišel tudi v Evropo in na naši visoki zadovi ne zadoščajo več, se odzivamo. Ne zato, da bi rešili prebivalce Afrike, ampak zato, da bi ohranili nadzor nad situacijo doma. Ljudje torej nimajo povsod enake vrednosti. Velika farmacevtska podjetja se ne brigajo za življenje revnih v Afriki. Bolj pomembno je, da ekonomske elite uveljavijo svoje interese. Evropski parlament bi zato moral pozdraviti angažma Kube, ki pošilja zdravstvene delavce v to regije, regijo za boj proti ebolju. 165 medicinskih sester in zdravnikov. Še enkrat je Kuba pokazala mednarodno solidarnost. Lepo, gospa, hoj bi za minuto in pol. Spoštovani eh, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, tukaj bi eh, podala eh, še eno pobudo. Veliko smo slišali o eboli, o njenih posledicah in o nujnostih oziroma potrebah teh držav v tem trenutku. Organizacije za pomoč in lokalne vlade ne morejo tega problema rešiti. Gre za solidarnost in ne samo solidarnost, gre za bistveno več. Preprosto gre za našo dožnost, ki je, da damo na voljo vse, kar imamo na voljo. Gospod Görens je to že omenil. Imamo tudi vojaško premo, vojaško osebje, ki eh, ga lahko damo na voljo Združenih narodov pod smernicami iz Osla in lahko ponudimo te sile. To je osebje, ki je organizirano v dobrem komandnem sistemu, v dobri hierarhiji. To je osebe, ki je zelo dobro usposobljeno in to osebe moramo odposlati. Ja, ne smemo eh, dlje čakati, če želimo eh, ta eh, problem nekako mejiti, tako da se katastrofa ne bo širila naprej. Tako da resnično apeliram na vse države članice Evropske unije, da ukrepajo ne smemo več samo razpravljati. Vemo, kakšne bodo posledice, če ne bomo mogli omejiti ebole. To je veliko več kot samo zdravstveni problem. Ne bi se rada ponavljala, ampak naj še enkrat eh, podam svoj nujni apel tem ljudem lahko ko pokažemo eh, tudi, da nismo z njimi povezani samo v mislih, ampak tudi z dejanji in tudi z doslednim delovanjem. Hvala lepa, gospa melin za minuto in pol Najlepša hvala, gospod predsednik. Resnost epidemije ebole bi morala sedaj pravzaprav provocirati razmišljanje o tem eh, pandemičnem tveganju za Evropo. Treba je eh, imeti evropsko eh, preventivo in treba je seveda dati pomoč Afriki pomoč se daje že eh, pet let, eh, vendar eh, cilji niso doseženi. Torej, tudi tri mesece zamujamo pri diagnostiki. Tu vidimo tudi velik razkorak med jugom in severom in sedaj epidemija sili Evropo, da sprejme eh, svojo odgovornost. Eh, to je neizogibno eh, in eh, mi smo pod pritiskom časa. Eh, Šest mesecev zamujamo z našim odzivom, sedaj se moramo odzvati, treba je dejansko eh, poskrbeti za zdravstveno pomoč, treba jim je pomagati eh, pri ustanavljanju lastnega eh, sistema socialnega varstva. Seveda je treba tudi poskrbeti za zdravstveno zaščito Evrope. Treba je tudi omogočati karanteno, pa naj bo to nam všeč ali ne treba je imeti velik načrt, da v Evropi vzpostavimo eh, strukture nege, eh, kjer bi sodelovali infekciologi in eh, ki bi tudi preprečili pravzaprav nedosledno delovanje, ki smo mu bili priča do sedaj. Prosim, da spoštujete predvideni čas. Eh, kajti sicer eh, bo začela zamujati naslednja razprava. Eh, gospod Peter Lize, dve minuti, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Tudi sam sem nekaj časa delal kot zdravnik v državi v razvoju, zato lahko čutim, kako se ljudje počutijo, zdravniki, ki delajo tam in kako se počutijo pacijenti in imam veliko spoštovanja do vseh, ki tam pomagajo. Zdi se mi nespodobno, da nekateri kolegi v tem Evropskem parlamentu poskušajo to situacijo izkoristiti v politične namene. To, kar sem sedaj slišal v Kubi in podobno, se mi zdi nesprejemljivo ob eh, grozota, ki jo življajo ljudje v Afriki. Ni treba politizirati o tem. Ni tako, da bi se morali ljudje v Evropi bati, da se bodo okužili. Dobro je, da sprejmemo ljudi in jim pomagamo in jim damo gotovost, da bodo dobili ustrezno zdravljenje. Ljudje v Evropi se lahko počutijo varne, kar zadeva okužbo z ebolo, kot ocenjujem tudi kot zdravnik. Tudi mu ni dovolj, da pomagamo v zahodni Evropi Afriki. To ni samo potrebno, ampak je tudi v našem, v našem interesu. Države tam nekako implodirajo, so v hudih težavah. In tudi v našem interesu je, da te države podpremo in jim pomagamo po najboljših močeh. Zato je dobro, da gospa komisarka in Evropska komisija pomaga, da smo uspeli zbrati več sredstev. Lahko pa povem, da bomo dobili težave z našim proračunom. V zadnjih dneh smo od držav članic, tudi iz moje, slišali, da moramo več narediti v Ukrajini, da moramo več narediti v Iraku in seveda moramo več narediti v Zahodnji Afriki, Palestini in tako naprej. Giovanni Lavija, eh, naš poročevalec za proračun Rane Böge in ostali so večkrat povedali, da naš proračun ni, mm, ne predvideva kriz, zato moramo postati bolj prožni, tako da se bomo lahko ustrezno odzivali na take krize. Hvala lepa. La, la parola l'onorevole Arena per un minuto e trenta. Gospod Arena za minuto in pol. Oh, eh, hvala lepa. Eh, šokirana sem ne zaradi omembe. Kube, temveč eh, zaradi eh, tega, ker nekateri izkoriščajo ebolo, da bi govorili o priseljevanju in migracijah. Eh, torej, seveda se moramo soočiti z virusom in epidemijo. To virus se je pojavil pred šestimi meseci. Imamo eksponencialno rast in Eh, zaradi tega moramo nujno hitro ukrepati in mi moramo obžalovati dejstvo, da nismo bili dovolj hitro. Danes se moramo predvsem vprašati, kaj moramo storiti za to, da se ustavi ta epidemija. Rekla bi, to je preprosto in tudi zdravniki brez meja so nam natančno povedali, kaj je treba storiti. Potrebujemo usklejen pristop. Treba je prenesti uh, opremo, izolacijske celice, laboratorije, uh, zračne mostove. E, vse to je potrebno in to imajo države članice. In sicer to imajo v civilnem kot tudi v vojaškem e, sektorju. E, in če že govorimo o vojski, želim humanitarno vojsko, ki pomaga ogroženemu prebivalstvu. In dejstvo je, da so vsa sredstva zanimiva za boj proti tej epidemiji in zaradi tega zahtevamo od sveta in komisije, da sredstva da na voljo, kar se da hitro. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Ries, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi so že omenjali resnost situacije in zaradi tega ne bi ponavljala številk, te so znane in dostikrat so eh, te številke podcenjene. Gre torej za nujnost in skrbi me počasnost našega odziva. Eh, gospod Obama, gospa eh, Đorđeva, eh, vsi govorimo pravzaprav o istem. Imamo strategijo, imamo začrtano pot, eh, vendar vse to zahteva eh, čas. In naše države, naprimer Belgija, imajo pač eh, vojaške in civilne eh, kapacitete za pomoč v eh, takem. Eh, primeru. In tu je potrebna dejansko koordinacija na evropski ravni. Gospod eh, predsednik, dolgo ste tudi govorili o tej koordinaciji eh, in gospa Rivazi je to tudi omenjala, eh, da je treba hitro takoj ukrepati. Mislim, da sploh nimamo izbire. Če želimo preprečiti širitev tega virusa po Afriki in tudi k nam, je potrebno danes pokazati eh, solidarnost. To ni opcija, to je nujnost. Hvala lepa. Eh, hvala lepa. François Gorostet, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka. Eh, mnogi med nami so to že povedali. Eh, napovedi za širitev ebole so zelo pesimistične in ne smemo se slepiti. Tu ne gre samo za problem Afrike, eh, Zahodne eh, Afrike. To skrbi nas vse. Prišel je čas mobilizacije, ekstremne mobilizacije, kajti izgubili smo veliko časa preprosto bi bilo uh, se uh, znebiti naših odgovornosti in reči, da ta bolezen ne eh, posega na našo celino. Vendar tu gre za svetovno krizo in treba je upoštevati vrednote solidarnosti, spoštovanja človekovih pravic. In naša pomoč je torej tudi moralna dožnost. Eh, zdravstvene ekipe eh, se zelo trudijo eh, na terenu, nevladne organizacije in tudi mi moramo dati našo podporo. Tu gre namreč ne samo za zaščito vrednot, temveč za zaščito naših državljanov, tu imamo veliko zdravstveno krizo, ki se lahko razširi v Evropo, lahko pride do destabilizacije celotne regije v socialnem, eh, ekonomskem in humanitarnem smislu in Evropa ne sme biti pasivna spričo take drame. Eh, to je naša Evropa državljanov, to je Evropa, ki prevzema naloge v eh, mednarodnem kontekstu in mi se moramo spraševati. E, te ebola je bila uh, že odkrita leta 76, pa še vedno ni uh, uh, zdravila. Uh, ustavila se bom, treba je spodbujati zdravstvene raziskave, to je nujno potrebne, znanstvene raziskave, solidarnost Evrope in eh, ebola tu zastavlja večja vprašanja kot samo zdravstveno vprašanje in Evropa mora pomagati najti odgovore. Hvala lepa, gospod eh, Parnjo, minuto in pol gospod predsednik, gospa eh, komisarka, ja, treba je ukrepati hitro. 20 tisoč oseb je potencijalnih žrtev do konca leta, vendar en milijon afričanov je v tem trenutku v karanteni zaradi te epidemije. Pozdravljam seveda prizadevanja eh, Evropske komisije, ki želi deblokirati 250 milijonov evrov, vendar je treba seveda tudi povedati, čemu bodo služili eh, ti milijoni eh, evrov. Torej, Treba je seveda zagotavljati eh, kvalificirano osebje, izolacijske postaje, bolnice. Treba je imeti torej dejansko centre za zdravljanje. Na ta način lahko učinkovito pomagamo. Eh, bil sem eh, poročevalec za eh, čezmejne grožnje za zdravje v letu 2013. 6. novembra 2013 smo oblikovali eh, pač eh, ta instrument in eh, evropski ministri za zdravje morajo pravzaprav preprečiti pandemijo. Evropska unija mora čim hitreje zagotoviti zdravstvene objekte, ki lahko sprejmejo eh, pacijente. Evropski laboratoriji morajo pomagati pri odkrivanju patogenov in treba je seveda tudi zagotavljati stalne stike z Evropskimi centri za preprečevanje bolezni. Hvala lepa. Eh, hvala lepa, gospa Berder, za eno minuto. Ebola ni oddaljeno tveganje. Eh, vsak čas se lahko pojavi eh, pri nas, eh, ker se izogiba nadzoru. Evropska unija je že mobilizirala določena sredstva, vendar mi moramo krepati hitreje, moramo preprečiti bodoče izbruhe, moramo najti tudi zdravljenje, zdravila za ebolo in druga, druge bolezni. Farmacijska podjetja tu ne pričakujejo uh, dobička in zaradi tega tu uh, ne ukrepajo. Mi moramo najti uh, druge načine za financiranje raziskav. Uh, potem uh, pomislimo, kako je bilo pri drugih boleznih uh, in kako smo uh, učinkovito uh, raziskovali. Torej, financiranje takih raziskav je e, nujno potrebno. Treba je zaustaviti globalno epidemijo. E, mis, moramo sedaj vzpostavljati eh, znanstveno mrežo, usposabljati znanstvenike, kajti če jih bomo imeli danes, bomo tudi v prihodnje lahko reševali eh, življenja. Eh, gospod Lavija, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa komisarka. Gospod minister, naj se najprej spomni žrtev te epidemije in rad bi se zahvalil eh, tudi eh, vsem tistim, ki pomagajo eh, prostovoljcem, ki želijo omejiti širitev te bolezni tudi v interesu evropskih držav. Ena tema mi je zelo pomembna. Gre za vire, ki jih uporabljamo. Če želimo imeti močan odziv v teh časih, potrebujemo seveda resurse, vire, ljudi eh, in sredstva, zato da pomagamo eh, tej regiji. E, vendar naši proračuni so šipki in mi nimamo na evropski ravni zadostne fleksibilnosti. In to bo seveda vplivalo na proračunska pogajanja. Mi moramo zlasti misliti tudi na potrebna sredstva. E, tudi druge katastrofe se lahko pojavijo. Dovolite, da rečem v imenu tega parlamenta, kot eh, predsednik odbora za zdravstvena vprašanja, da je neformalni svet eh, v Milanu pozvan eh, naj se res potrudi za Eh, koordinirano in učinkovito ukrepanje. Eh, torej, mi moramo intervenirati, ne smemo zgubljati časa, delovati moramo preventivno, kajti problemi se lahko pojavijo tudi na naši eh, celini. Hvala lepa, kolegica Van Brent. Eh, hvala lepa. V tem kratkem času bi rada omenila samo eno točko, ki so jo omenili tudi že drugi eh, kolegi in kolegice. Pomembna je koordinacija. Eh, naj citiram glavnega koordinatorja Združenih narodov, ki je dejal, koordinacija rešuje življenja koordinacija poteka eh, preko pomoči, logistike, medicinskega spremstva in mi potrebujemo sedaj eh, ta zaščitni plašč. Eh, komisija je rotila države članice, naj ne delujejo vsaka zase, naj ukrepajo skupaj in Odnos eh, držav članice je v tem tednu očitno spremenil zaradi tega, ker postaja epidemija dramatična in sedaj gledam proti komisiji in svetu. Našteli ste pobude, vem, da so vaši meni najboljši, vendar v prihodnje moramo ukrepati hitreje in tudi komisijo moramo priznati kot organ za koordinacijo. Eh, to bo pomembno tudi za novo komisijo kot močno braniteljico Evrope. Evropa mora skupaj nastopati po svetu in strokovno znanje iz držav članic moramo povezovati, zato da lahko preprečimo humanitarno krizo eh, v Zahodnji Afriki, ki ima malo lastnih eh, sredstev. Hvala lepa, gospa Jimenez Peseril Barjo. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Najprej eh, želim seveda tudi jaz eh, izreči sožalje svojcev, svojcem žrtev ebole in vse to zadeva države, kjer ne obstaja niti minimalna zdravstvena oskrba. Eh, nek španski duhovnik je spadal med prve žrtve, on je pomagal ljudem, eh, ki so njegovo pomoč eh, najbolj potrebovali. Delal je celo takrat, ko se je že okužil. Torej, tu gre za mednarodno grožnjo, na katero moramo najti mednarodni odziv. Mok je eh, pravzaprav kriv za smrt 2300 oseb in več, torej mi moramo hiteti, cela regija je prizadeta in s tem tudi javni red eh, v teh eh, državah. Varnostna situacija postaja če dalje slabša in težje bo pravzaprav obvladati bolezen, če bomo čakali. Torej, mi verjamemo v humanitarno pomoč, komisija mora investirati, vendar mi moramo investirati v celotno regijo. Vse države se morajo potruditi pri raziskavah, če ne želimo, da se ta epidemija še razširi. Mi nočemo obsoditi teh držav na eh, izgubo upanja. Eh, tu so ljudje, ki itak živijo v revščini. to, kar je bilo že eh, narejeno, seveda zelo cenim. Eh, eh, vsa prizadevanja Evrope, Amerike in Afrike za izkorenjenje ebole, torej mi moramo dejansko čim bolj povečati naše ukrepanje. Hvala lepa, gospa Šaldemose, za eno minuto. Hvala lepa. Epidemija ebole je globalni izziv in zaradi tega je tudi zelo dobro, da vidimo, da tako komisija kot tudi države članice končno stvari jemljajo resno in začenjajo ukrepati. Skrajni čas je bil. Imam pa dva poziva eh, komisiji in eh, država članica. Prvič, eh, treba je razrešiti problem evakuacije medicinskega osebja. E, to je namreč edini način za to, da bomo tudi dobili več e, zdravstvenega osebja v teh krajih. In drugič, e, dogovoriti se moramo, da denar za Eh, boj proti eboli ne bo šel iz proračuna za razvojno pomoč. Ne, to mora biti dodatni denar, kajti sicer te države ne bodo mogle eh, dolgoročno izgraditi svojih sistem, eh, zdravstvenih sistemov. Torej, mi moramo imeti skupno koordinacijo za to, da razrešimo ta problem. Hvala lepa, kolegica Schreier-Pirik. Ja. Ja. commissaris sinds de uitbraak van de ebola crisis zijn in nigeria meer dan honderdvijftig doden gevallen en tientallen gewonden. najlepša hvala gospa komisarka. od izbruha ebole eh, smo imeli zelo veliko žrtev v državah zahodne afrike. govori se o tem da je morda cel milijon že okužen. Eh, te regije se borijo številnimi težavami eh, in Evropa se mora potruditi, da pomaga pri boju zoprta eh, virus. Torej, nizozemski eh, minister je obljubil pomoč pri eh, nabavi cepiva, možnega cepiva, eh, vendar to ni dovolj. Kaj bo Evropa storila za to, da spodbudi raziskave v cepivo? Torej, komisija se mora vprašati, kje so prioritete raziskav, kaj ti razvoj v Afriki kaže, da cepivo. Eh, proti eboli zasluži našo največjo pozornost. Hvala lepa, gospa Mici, za eno minuto. Eh, najlepša hvala, gospod predsednik, gospa komisarka. Od samega začetka letošnjega leta je za ebolo umrlo več kot 2000 oseb in prizadeti so mnogi ljudje. Eh, Eh, v Zahodni Afriki. Eh, čeprav je Evropska komisija napovedala pobude eh, za boj proti krizi, do sedaj mednarodna pomoč ni bila dovolj učinkovita. Tu ne gre samo za dobro počutje, tu gre za življenja in naš parlament ima več odgovornosti do žrtev in njihovih držav. In pozivam torej eh, italijansko predsedstvo in eh, komisijo naj da eh, prednost temu problemu in naj organizira izredni sestanek za iskanje odziva na krizo in za iskanje konkretnih ukrepov mi ne smemo eh, čakati na nove žrtve, da bomo začeli ukrepati. Eh, mi moramo ukrepati sedaj za to, da iz eh, korenimo ebolo v Afriki. Hvala lepa, gospa Kjenge. Hvala lepa, gospod predsednik. Nobene države ne smemo pustiti same v takej situaciji kot je ta z ebolo. Nalezljiva bolezen, eh, kot je ebola, je lahko premagana, vendar to zahteva koordinacijo na mednarodni ravni. E, samo izolacija bolezni ni zadosti. Tragični dogodek. E, dejansko ogroža strukture zahodnoafriških držav in vse to kaže, kako slabo so razvite regije v Afriki. In zaradi tega je treba tudi eh, zagotoviti razvojno pomoč iz Evrope. Mi se moramo boriti tudi proti revščini. To je prednostna naloga. Potrebujemo nova partnerstva, zato da izgradimo bolnice, poskrbimo za medicinsko oskrbo, eh, zdravstveno oskrbo in treba je seveda narediti nekaj na področju izobraževanja. Država kot Liberija mora oblikovati karanteno v eh, določenih četrtih eh, prestolnice, ker pač ni dovolj centrov, kjer bi lahko izvajali karanteno. Hvala lepa. Sedaj pa postopek eh, catch-the-eye. Vsi imajo na voljo eno minuto. Gospod Vlašik. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Ebola je primerljiva s kugo v srednjem veku. To je nekaj, kar eh, lahko ogrozi vsako državo. Liberija, Sierra Leone so na robu zloma, zloma države. To so sporočila. Uh, Mnoga poročila iz teh držav, vendar eh, zdravniki še vedno niso našli učinkovitega cepiva ali pa zdravila. Uh, in na tem se še dela. Evropska unija pa mora bolj osredotočeno delati na tem področju, zato da eh, poskrbi za hitrejšo eh, rešitev, ne samo na področju preventive in z epidemiološkimi ukrepi. Mi moramo pokazati večjo solidarnost in moramo pokazati, da gre za človekove pravice in dožnost Evropske unije, da pomagamo bližnjim eh, v Afriki. Hvala lepa. Gospod ebola a provocat decesul a aproape trei mii de persoane iar alte. Eh, eh, ebola je eh, povzročila smrt skoraj tri tisoč oseb in mnogi so še prizadeti zaradi te bolezni kot član odbora za AKP eh, želim pač izpostaviti pomen eh, boja proti virusu. Mi moramo sodelovati z mednarodnimi partnerji. Evropska unija mora prevzeti vodilno vlogo pri reševanju tega problema. Zahodnoafriški partneri nam pravijo, da nimajo učinkovitih kapacitet za zatiranje te bolezni in to mora prevzeti Evropska unija. In a, mi se moramo vprašati, kako bomo temu kos v prihodnje, saj je a, če dalje manj proračunskih sredstev za razvojno pomoč. Ne vem, kako bomo temu kos. Torej, mi moramo ukrepati zopr ebolo dobro je da slišimo da je eh, komisija zavezana pomagati vendar za to kljub vsemu potrebujemo tudi denar in eh, dejansko morajo tudi eh, moramo izpostaviti nevladne organizacije in imf ki pomagajo gospod negresko hvala lepa ta epidemija je eno izmed največjih ogrožanj za zdravje. Imperialistične vojne, ki jih je eh, spodbujal vojaški kompleks kapitalizma in tudi politika varčevanja, eh, so prinesli številne težave. Liberija, Gvineja, Nigerija, Sierra Leone eh, so bile dolga leta pod eh, kolonialnim eh, škornjem in sedaj pač trpijo zaradi posledic. To so države, ki niso pripravljene se soprstaviti tej bolezni evropska unija in združene države amerike morajo pomagati v boju zoper to bolezen in treba je tudi opaziti razliko med ZDA in Kubo. Kuba pošilja zdravstveno osebje, ZDA pa vojaško osebje. Dank, Herr äh, Wir eine andre gospod Vigas. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, imeli smo tu tudi komisarja Borša v odboru in zahtevali smo, da se več investira v raziskave in pri financiranju takih eh, izrednih dogodkov, eh, kot naprimer zatiranje epidemije eh, ebole, so bile države članice zelo zadržane, sedaj pa se zahteva ukrepanje Evrope. Torej, morda je bolje pozno kot nikoli, dobro je, da se stvari sedaj premikajo, vendar v prihodnje moramo biti bolj učinkoviti. Populistični govori tu ne pomagajo niti enemu bolniku v Afriki, niti enemu po predstavniku, ki pomaga. Mi moramo v prihodnje hitreje ukrepati, ne eh, jokati, temveč eh, ukrepati in eh, mi moramo seveda investirati v raziskave, v razvoj, mi moramo pogledati, kako smo lahko tu boljši in kako lahko tu bolje pomagamo. Hvala lepa sedaj ko gledamo izbruh te grozne bolezni in ko vidimo da se težave slabšajo se lahko vsi združimo in rečemo kako grozna je situacija in kako pozdravljamo zdravstvene delavce na terenu. ključnega pomena je da v teh časih politiki dajo jasne in neposredne odgovore in da sprejmejo učinkovite ukrepe tako da bomo vsi pomagali tem ljudem, ki se ukvarjajo s temi hudimi težavami. No, kaj je še najbolj pomembno? Vsi moramo biti združeni pri pošiljanju naših molitev, najboljših želja in upov. Za vse tiste, ki tako trpijo zaradi te grozne bolezni v hudih časih, upamo lahko le, da bodo res prišli do rešitve in to je vse, kar lahko rečem danes. Hvala. La parola non è le Vojt. Gospod Vojt no moj no moj voit ah, l'onorevole voit ja, frau kommissarin ich habe eine konkrete frage zu ihrem dritten imam konkretno vprašanje k tretji točki ki ste jo omenili rekli ste da se je treba z virusom boriti in da ga je treba izolirati države so pozdravile da še da evropske letalske družbe še naprej letijo v te države. Mene zanima, ali je to odgovorno, ali s tem odgovorno ravnate ali neodgovorno. Kaj ti virus se ne ostavi, ko človek pristane v Rimu, Bruslu ali Parizu. Uh, takrat se potem ne bomo mogli več uh, ustrezno uh, odzvati? Ali se te ljudi preišče, obstajajo možnosti, da se koga prišče, ko ta letala pristanejo, ali pa eh, je že predvideno, da bi te ljudi izolirali, kajti sicer lahko tukaj eh, bolezen se razširi. Mislim, da to ni stvar populizma, kajti če zdaj ne bomo eh, ukrepali pravočasno in bo virus pristal v Evropi, nam nišče več ne more pomagati. gospe in gospodje najprej bi se rad zahvalil vsem tistim ki tako nesebično delajo na terenu v teh državah kjer imamo to pandemijo ebole pomagajo vsem ki so okuženi in preprečuje širjenje bolezni ampak kaj si moramo priznati ta pandemija nas je presenetila vsekakor. Istočasno pa lahko vidimo tudi težave, ki so povezane z bojem proti tej pandemiji. Na naši celini Evropi, Evropski uniji je to jasno, ampak tudi v sodelovanju s partnerji v mednarodnem prizorišču. Tu gre za vprašanje, ki zadeva celoten svet, ne le Zahodno Afriko. Rad bi, da vlagamo v raziskave, tako da bi čim prej skušali preprečiti izbruh. To, kar je rekla gospa komisarka, seveda podpira in prepričan sem, da ima komisija najboljše namene. Kolega Bermajer potrebujemo zdravnike strokovnjake za kugo zdravnjake in strokovnjake ki po potrebi tudi znajo streljati čeprav se to zdi dramatično ljudi kajti boj proti kugi je boj za življenje proti temu, tej bolezni ne bo mogoče kar tako dobiti. Da pošiljamo tja samo sredstva, ne bo pomagalo. S tem nahranimo le eh, vojake v Sierra Leoneju in tako naprej. Delovati mora tudi Združeni narodi. Treba je torej poslati vse te različne strokovnjake, ki bodo lahko izobrali tudi zdravstvene delavce. Brez mandata OZN in vojakov, ki bodo tudi z eh, orožjem v roki zaščitili te, ki pomagajo. Dejansko moramo hitro ukrepati, da ta e-, epidemija ne bo postala pandemija. Gospa Jatenmaki. Predsednik, hvala. Ebola predstavlja eno izmed največjih tveganj na svetovni ravni tako za Evropsko unijo kot za druge. Mednarodne organizacije niso dovolj resno jemale to grožnjo. Sedaj se je ebola razširila, presegla je nove meje in danes morajo mednarodne organizacije uskladiti svoje dejavnosti. Razočarana sem, ko vidim, da Svetovna zdravstvena organizacija zaenkrat nima dovolj virov na voljo za soočanje s tem izzivom. Rada bi, da bi Evropska unija v sodelovanju z drugimi mednarodnimi organizacijami, kot recimo Svetovna zdravstvena organizacija, sodelovala, tako da bi lahko šli naprej, da bi imeli dovolj finančnih sredstev na voljo, zato da bi prekinili to grožnjo. In še zadnji govornik v okviru postopka, Jan Štijaj. V imenu Zavezništva 5 zvezdic bi rada izrazila solidarnost z vsemi drž družinami oseb, ki posvečajo svoje življenje tistim, ki trpijo za to boleznjo in umirajo za njo. Glede na to, da je parlament namenil 150 milijonov evrov javnih sredstev v ta namen, bi bilo dobro vedeti, kdo je prejel ta denar, kako se je denar porabil do sedaj in kaj se bo s tem denarjem dogajalo v prihodnje. Prosim tudi, da če bodo te osebe nastanjene v Italiji, da jih skrbno spremljate, da se ne bodo v Italiji potem širile razne govorice. Hvala. Hvala lepa, gospa Georgijeva, za pet minut. Um, Rada bi se zahvalila vsem, ki so se oglasili danes. Najprej bi začela s vprašanjem, če je Evropa ravnala hitro. Z humanitarnega vidika gledano je odgovor ja. Bili smo prvi, ki smo pomagali na finančen način, poslali smo našo ekipo, naše zdravnike, ki so tvegali lasna življenja, zato da bi opozorili na to epidemijo. Že vse od marca, ko je se je vse začelo, smo seveda pošiljali jasno humanitarno sporočilo. To je resno, delovati moramo na usklajen način. Augusta smo Svetovno zdravstveno organizacijo pristopili do naših držav članic preko rabe mehanizmov civilne zaščite. Prosili smo za podporo prizadetim skupnostim. Humanitarni skupnosti se pogosto znajdemo v takšni situaciji, ko ne moremo storiti nič, ko mogoče začutimo, da obstaja nevarnost pred drugimi, ko razumemo prave dimenzije te nevarnosti. Ampak ja, mednarodna skupnost v celoti ni delovala dovolj hitro, zato da bi se odzvala na to situacijo. Zlasti, če imam v mislih zdravnike na terenu, zlasti, če imam v mislih organizacijo Medecins sans frontières, prvega dne so tam. Nekaj časa je trajalo predanje. Svet videl, kaj se dogaja. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je potrebovala nekaj časa, če sem posem iskrena, zato da bi videla, da je to res resno in da potrebujemo masivne odgovore. Čestitela bi državam, kajti v zadnjih tednih smo videli veliko odziva v državah članicah. Recimo nekaj primerov. Avstrija je poslala zaščitno opremo. Italija bolnišnice na terenu. Združeno kraljestvo in Francija sta pomagali z novimi centri. Razširili naj bi tudi število postelj. Mačarska je pomagala. Španija z nujno ekipo v Sierra Leoneju in tako naprej. Imamo tudi vojaško osebje danes in jutri preučujejo, kako lahko prispevajo pri zmogljivostih evakuacije. Mnogi ste omenjali, da je to nujnega pomena tudi za zdravstveno osebje na terenu in nasplošno tudi, ko gre za zmogljivost evakuacije v celoti. Sedaj končno vidimo globalno mobilizacijo. Ampak ostati moramo sredotočeni, kajti v današnjem svetu se soočamo s krizami, ki jih je tako veliko. Zato je tem, temu treba nameniti pozornost in sredstva. Mimo ebole imamo tu štiri ravni nujnih situacij na tretji stopni. V Iraku, Siriji, v Centralni Afriški republiki in Južnem Sudanu. In tisti, ki ste rekli, ja, ustvariti moramo večjo fleksibilnost, proračunsko ogledno, zato da bi namenili sredstva zelo hitro. Tja, kjer bomo s hitrimi ukrepi rešili življenje, ampak tudi zato, da bi zmanjšali stroške, človeško trpljenje in finančne stroške odzivo prihodnosti. In upam, da bomo delali na tej fleksibilnosti pri naših odzivih v svetu večje šibkosti. Prej, da ne bo prepozno. Vprašali so me, kako je z virusom, gospod Ivo, vprašali ste, kako je širjenjem tega virusa. Ja, gre za ravnanje z okuženimi šimpanzi, opicami, ješki, ampak zaenkrat tu ni nevarnosti za preostali del sveta kajti ne vidimo takšnega premika blaga. Včasih pa virusi izginejo. Včasih ni nevarnosti, ker to ne pride v Evropo. To nam pravijo zdravstveni strokovnjaki. Potem sem slišala to neposredno vprašanje, ali je to potovanje v Afriko tvegano za Evropo. Naj rečem nekaj, kar mogoče veste ali pa ne. Organizacija Medicine Sans Frontières ne pozna niti enega samega primera, da bi se kdo iz mednarodne ekipe okužil z ebolo in to oni so tam, prav v samem središču izbruha. Torej, ebolo se da nadzorovati. Treba si umiti roke, poskrbeti morate za primirne higijenske ukrepe, preden gre se na letalo in letalski prevozniki so seveda poskrbeli za to. Mislim, da imamo dobre previdnostne ukrepe, tako da ne bi smeli biti zaskrbljeni, da bo to potovanje nevarno. Prav nasprotno, če ne bomo mogli več pošiljati zdravstvene osebe v te države in če ne bomo mogli evakuirati tistih, ki so v najbolj nevarnih območjih, naše zdravnike, medicinske sestre, potem bo epidemija izbruhnila in potem lahko ta nevarnost postane realna za nas, kajti dlje čase, kot se ne borimo, večje je tveganje, da bo virus mutiral. Spraševali so nas o cepitvah in novih raziskavah. Zaenkrat imamo zelo agresivno širjenje vsega, kar se je razvilo na področju zdravljenja in cepiv, tako da lahko pomagamo tistim, ki so okuženi. Ampak tu moramo biti precej jasni in iskreni. Količine so omejene. Vprašati se moramo, ali lahko pomagamo vsem, ki potrebujejo pomoč, danes odgovor je ne. In zato moramo storiti vse, kar se da, zato da bi se borili proti eboli v samem izhodišču, pri samem izbruhu, na najbolj agresiven način. Pa še zadnje, kar bi rekla glede koordinacije. Seveda se popolnoma strinjam s tem, kar ste rekli. Koordinacija rešuje življenja končno imamo zelo močen koordinacijski mehanizem OZN-a z doktorjem Nabarom, ki je odličen strokovnjak, je najboljši strokovnjak iz Svetovne zdravstvene organizacije. Ampak uskladiti moramo tudi naše lastne prispevke. Imamo 28 držav članic in komisijo. Če se bomo vsi trudili pomagati posamično, bomo nepotrebno pritiskali na tiste, ki pomagajo reševati življenja danes. Zelo sem ponosna, ko pravim, ja, se upravičujem, čas je potekal, prostite, zaključujem zadnji stavek. Ponosna sem, ker lahko rečem, da smo lani z vašo podporo oblikovali Centr za koordinacijo nujnih ukrepov. To je platforma za Evropo, tako da lahko deluje združeno, ko je, se pojavi potreba potem. In sedaj vidimo to potrebo. Hvala. La parola al consiglio. Besedo dobi svet kolega Delavedova. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Naj vam zagotovim, da bo svet še naprej obravnaval ebolo kot eno od ključnih prednostnih nalog. Hvala lepa tudi komisiji, komisarki Georgijevi za upravljeno delo. Hvala lepa tudi za jasno izražena stališča. Hvala tudi za vse odgovore in predloge, kako konkretno ukrepati. Seveda moramo na terenu še naprej delati, potrebujemo laboratorije, bolnišnice, ustrezno zdravstveno osebe in tako naprej. Zdravstvene zahteve so pomembne, imamo ogromne težave na tem področju, predvsem zaradi tega, ker so se zdravstveni sistemi v Liberiji in Sierra Leone sesuli. Ni na voljo dovolj hrane, ni na voljo dovolj upravljanja, ni dovolj varnosti. Vsi ti dejavniki lahko prispevajo k nestabilnosti, ta pa lahko prispeva k nadaljemu širjenju ebole. Nadaljni ukrepi z področja preprečevanja morajo zajeti vse afriške države, še posebej tiste, ki so najbolj ogrožene. 24. septembra bo ob obrobju Generalne skupščine Združenih narodov potekalo srečanje Evropske unije in drugih mednarodnih partnerjev znotraj Združenih narodov. Pripravili bomo dodatne odgovore na krizo na voljo že imamo evropski okvir za iskanje odgovorov, kako zaščititi evropske državljane pred to čezmejno zdravstveno grožnjo. Zdravstvene službe v Evropski uniji se posebej dobro zavedajo tega, da lahko v Evropo pridejo tudi bolniki, ki so okuženi z virusom ebole. V Evropi počnemo vse za to, da bi se ustrezno prijavili tudi na prihod takšnih bolnikov. Čeprav je v tem trenutku možnost, da evropski državljani zbolijo za to boleznjo minimalno, tudi če potujejo v sosednje države. Hvala lepa svetu. Razprava je s tem zaključena. Preden pa preidemo na naslednjo točko na dnevnem redu, naj še dopolnim v zvezi z zapisniki. Francoščini. Tu gre tudi za nadzor izvanja poslovnika glede predlogov spremem To je pravilo 192 poslovnika. V tretji točki piše, če se ogovarja zapisniku,